komisija še naprej tesno sodelujeta na tem področju. Hvala. Komisar. Hvala, gospod komisar. S tem zaključujem to razpravo. Glasovali pa bomo jutri ob 12.30. In sedaj pa zadnja točka na današnjem dnevnem redu. Gre za poročilo eh, Fransuaja Alfonsija o razvoju makroregionalnih strategij Evropske unije, sedanja praksa in pričakovanja za prihodnost, zlasti v sredozemlju. No, začnimo s štirimi minutami za eh, poročevalca gospoda Alfonsija. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod eh, komisar, eh, torej poročilo o. Eh, razvoju makroregionalnih strategij EU, eh, o sedanji praksi in pričakovanjih za prihodnost zlasti v sredozemlju, je pač eh, umešen v bodoči, bodoče načrtovanje za leto 2020, gre za eh, kohezijsko področje in hkrati pa se tu odpira novo področje za sinergije evropskih politik za pravzaprav isto isto eh, področje življenja, za isto porečje, za isto pomorsko področje in podobno. In zelo pomembno je to seveda tudi za sredozemljo, ki se sooča eh, seveda z eh, evropsko dožniško krizo in ki se tudi sooča seveda tudi z sosedami v arabskem svetu in arabsko pomladjo. Elle apporte une vue d'ensemble. Pač, e, sodelovanje med regijami in državami in tu se seveda e, želi pač najti močnejše tudi e, sodelovanje z Evropsko investicijsko banko. Torej, komisiji predlagamo, da bolj poveže različne konsultacije za prihodnost tu gre za vitalno področje za Evropo in tu je treba dejansko organizirati ustrezen postopek potrebna je tudi strategija za uh, Jadransko in Jonsko morje in tu gre seveda za zelo uh, pomemben projekt, ki je že dosegel velike napredek in nekaj podobnega potrebujemo tudi za vzhodni, srednji in zahodni uh, Mediteran in uh, tu potrebujemo tudi ustrezno koordinacijo. Uh, Eh, težave sredozemlja v Evropi so zelo velike in tu so potrebna teritorijalna sodelovanja in treba je tudi najti rešitve eh, trajnostne narave. Makroregionalno eh, sodelovanje se lahko opira na obstoječa sredstva, niso potrebna dodatna finančna sredstva, potrebni pa so novi projekti in potrebno. Uh, Eh, je ustrezno sodelovanje med eh, regionalnimi in evropskimi institucijami. Eh, in mi seveda želimo, da bi komisija prenesla svoje strokovno znanje in prosimo seveda tudi ciprsko predsedstvo naj podpira nastajanje makroregije v prihodnosti države so pokazale, da želijo pač sodelovati in eh, to je seveda zelo pomembno za celotno sredozemljo področje. To je priložnost, ki jo moramo izkoristiti za to, da damo pozitivni signal za prihodnost, za to, da bi imeli sredozemlje eh, eh, povezano s sredozemlje, ki se sedaj posod soča s krizo. Eh, zahvaljujem se seveda tudi eh, poročevalcem v Sencu, ki so mi pomagali in tudi vsem eh, tistim, ki so dali svoje predloge sprememb. Hvala lepa tudi odboru za kulturo in tudi za njihov prispevek, kot tudi odboru za zunanje zadeve. Svojimi prispevki so dejansko bistveno obogatili poročilo, ki ga tu predstavljam. Hvala lepa. Hvala lepa. In sedaj imamo natančno pet govornikov, ki so se prijavili. Začnimo eh, z novim govorcem danes večer. Eh, gospa Pinara Patua. Merci, eh, Hvala lepa, gospod predsednik. Kolegice in kolegi, rada bi dodala nekaj besedice v tej minuti, ki sem jo dobila. Pozdravljam to, kar je povedal gospod Alfonsi, torej govorim eh, torej v imenu odbora za kulturo. Eh, tu se odpirajo z makroregionalnim sodelovanjem eh, nove perspektive. Tu gre seveda za decentralizirano sodelovanje v sredozemlju in to se mi zdi zelo pomembno tudi za problematiko te regije, kajti dogodki v preteklem letu nam pravijo, da moramo spodbujati tudi aktivno sosedsko politiko, zlasti seveda gre tudi za področje mladine, kjer moramo biti dejavni. Eh, potrebno je torej sodelovanje na področju mladih in treba je izkoristiti seveda tudi evropske programe namenjene mladih in treba je tudi ustvarjati eh, tudi sinergije z eh, Evropskim uradom za mladino. Drugič, treba je seveda zastaviti tudi neko omrežje sredozemnih univerz. Tu je treba povezovati študente, raziskovalce, profesorje. Treba je dejansko olajšati tudi eh, izdajanje vizumov. Tu je seveda nujno potreben eh, ukrep. Potem tretjič, kakovost eh, izobraževanja in raziskovanja. Treba je izkoristiti programe Tempus, Erasmus in treba je tudi avtomatično Eh, dajati eh, vizume eh, tistim, ki se ukvarjajo z evropskimi programi oziroma ki delajo v okviru evropskih programov. Torej, hvala lepa tudi vsem tistim, ki so prispevali k poročilu. Hvala lepa. Gospod Tikao, prosim. Gospod predsednik. Naj opozorim na to, da so zelo pomembne makroregionalne strategije. Tu potrebujemo upravljanje na različnih ravneh e, občine, regije, moramo tudi vključiti kot tudi sudi predstavnike univerz, civilne družbe, raziskovalnih centrov in sicer tako pri pripravi kot tudi izvajanju eh, makroregionalne strategije. Zato, da bi dobili dobro implementacijo teh strategij, eh, potrebujemo v nacionalnih programih eh, držav tudi prioritete za te strategije. Pozivam komisijo in tudi svet naj eh, podpreta ustrezne korake za podonavje tu je potrebna evalvacija in tudi trajni nadzor. Makroregionalna strategija za Podonav je zelo pomembna. 2010. leta je parlament eh, zahteval 1,5 milijonov evrov za pripravljalne študije za izvajanje strategije eh, Evropske unije za Podonavje. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Kratca, Cagara Polov. Eh, hvala lepa gospodu Alfonsiju za to eh, poročilo. Eh, zahvaljujem se mu pa tudi za pripravljalno delo, ki ga je opravil. Gre za posvetovanja z nacionalnimi in lokalnimi oblastmi v celotnem sredozemlju. O to, o čemer danes govorimo, je seveda zelo pomembno. Tu gre za koordinirano makroregionalno strategijo. S tem dobijo Eh, dodatno vrednost tudi naše evropske politike, ta eh, makroregionalna eh, strategija za Jadran in Jonsko morje je tudi doživela svoje začetne ukrepe in mislim, da je zelo pomembno, da pač tu ustvarimo neko makroregionalno strategijo. Te strategije morajo imeti seveda pozitiven prestop in To je seveda tudi lahko zgled za podobne strategije v sredozemlju ali pa tudi zunaj njega. Še enkrat hvala lepa, hvala lepa tudi poročevalcu. In potem pa sedaj četrti govornik, gospa Basesko. Gospod predsednik, makroregionalne strategije so zelo dobre za nove eh, projekte teritorijalnega sodelovanja, ker odpirajo nove perspektive. Hkrati pa eh, je z njimi mogoče bolje koordinirati regionalne programe in strategijo Evropa 2020. Eh, tu bi rada tudi opozorila Eh, balsko strategijo, kajti pravzaprav se eh, vsi oziramo na to balsko strategijo pri celotni kohezijske politike. Treba je seveda eh, upoštevati potencial na jugu Evrope. Ta potencial moramo izkoristiti s konsolideratim sodelovanjem v regiji. Razvoj makroregionalne strategije v sredozemlju bi bila korak da je bil korak naprej. Kaj ti tu vlada podobna kultura, zgodovina, tu imamo dejansko velikanski potencial. Imamo tudi optimalne pogoje za razvoj, naprimer v pomorstvu, kot tudi pri obnovljivih verjih energije. Hvala lepa in sedaj, eh, gospod komisar Kalas, eh, ki je bil zelo zanimiv, ko je govoril o vzhodnem partnerstvu in upam, eh, da bo prav tako zanimivo zaključil razpravo o jugu. Da, gospod predsednik, eh, poslanke in poslanci. Eh, komisija se zahvaljuje gospodu Alfonsiju za poročilo o razvoju makroregionalnih strategij EU in tu se je osredotočil zlasti na strategijo EU za sredozemlje. Eh, komisija se zaveda, da je če dalje večji interes za to, da bi imeli pač sredozemsko strategijo. In tu moramo seveda upoštevati tudi določene politične in praktične težave. Eh, in tu eh, so eh, predlagane tri regije, vzhodna, srednja in zahodna sredozemska regija, vključno z Jadranom. To je treba seveda analizirati. No, Treba je seveda tudi posebej upoštevati eh, Jadransko-Jonsko eh, regijo, tudi zaradi pomorskih vprašanj. Eh, eh, Torej, govore je seveda tudi o eh, balski strategiji, o eh, strategiji za podonavje. Eh, torej, komisija pozdravlja vse pobude za regije in države, ki želijo sodelovati ali v, okvirih, v okviru sedanjih možnosti za sodelovanje ali pa v okviru makroregionalnih strategij, če pač menijo, da je to najbolj primerna rešitev. Komisija vas želi spominjati tudi na to, da so junija 2011 eh, bile pač eh, pozvane države članice naj sodelujejo s komisijo o, o, eh, pri vprašanjih bodočih makroregionalnih strategij. Tu seveda ne želimo prejudicirati določenih stvari. Komisija je vsekakor pripravljena podpirati napredek, ki ga lahko dosežemo v okviru okrepljenega sodelovanja v Eh, sredozemlju. Vendar tu sta še dva vidika. Eh, torej, eh, zainteresirane strani potrebujejo seveda mandat sveta, da oblikujejo tako regijo in, in tu je opredeljen potem tudi format te regije. In potrebno je tudi seveda vprašanje. Eh,